So, ich glaube, wir können, wir können. No, mislim, da lahko začnemo. Pozdravljam vas, eh, številne obiskovalce, pa tudi kolege na skupni seji. Des Umweltausschusses, wir haben ja eine. Ein skupni seji ITRE in ENVI, danes imamo skupno nalogo. Pripravili bomo poročilo na lastno pobudo kjer bomo opisali, kakšen naj bi bil okvir za podnebno in energetsko politiko. Mislim, da je to dokaj smiselno. Nekaj imamo k frakcioniranju. Stvari smo uskladili. S tem nismo ravno povečali prepoznavnosti parlamenta pri tej zadevi, zato si želimo oblikovati skupno mnenje, skupno stališče, zaradi tega, ker imamo skupno nalogo, ki bi jo morali tudi skupaj spomniti in skupaj eh, pripraviti nekaj, tudi se posvetovati. Pokazalo pa se bo, kako uspešni bomo pri tem. Od tega si obetam kar neki, tako da bomo lahko tej komisiji in tudi prihodni komisiji jasno pokazali, kje smo, imenovali smo tudi poročevalca in več ne bi govoril. Naj povem samo, da imamo na voljo vse jezike, razen estonščine in maltežanščine, malteščine. Veselim me, da imamo tudi gospod Sartori, predsednico odbora ITRE. Takšne seje bova eh, vodila izmenično. Gospe Sartori bi tudi predal besedo za nekaj uvodnih besed. Izvolite, gospod Sartori. Hvala lepa. Hvala lepa pa dragi kolega predsednik, hvala lepa vsem poslancem. Kot veste, smo ta sestanek sklicali za prvo izmenjavo mnen na Eh, tema okvira 2006 za podnebne in energetske politike, tako da boste lahko poročevalca pripravila izhodišča za pripravo poročila. Oba odbora boste pri tem poročilo sodelovala v skladu z postopko, ki po 51 členov poslovnika, ki je bil sklenjen 27. junija 2013. predsednika odbora Envi in ITRE bo sta predložila potem skupni osnutek poročila. Ta osnutek bo obravnavan na skupnih sejah obeh odborov in na temo eh, primerno bo dnevni red eh, prilagojen tej seji. Govorimo o okolju, industriji, raziskavah, vsem skupaj. Želimo pripraviti skupno poročilo za Evropski parlament. Morda bomo s tem lahko ukrepili vzajno razumevanje za vsebine, s katerimi se ukvarjamo. To lahko tudi prispeva in olajša naše sodelovanje v prihodnosti. In eh, veseli me, da lahko skupaj z vami predsedujem eh, tej seji.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 za prijazno se nisem član Envi, ampak včasih sem tukaj kot gost in spremljam delo tega odbora, saj ima delo Envi vpliv tudi na področje podnebne politike Evropske unije. S gospodem Lvu sva se dogovorila, da bova da ta dokument tega dokumenta komisije ne bova razdelila v nekaj delov. Nekateri deli se bolj nanašajo na okoljska vprašanja, drugi bolj na energetska vprašanja. Predvsem sva se želela posvetiti celotnemu besedilu, ki ga je pripravila komisija. Naša energetska in podnebna politika po letu 2030. Najprej bi morali vedeti, kakšna je osnova za to politiko. To ni politika, ki je bila zelo stara. Politični cilji eh, tega dokumenta, ki je prvi politični dokument, eh, ki je izhodišče za naše delo, eh, ti, to so bili trije cilje. Najprej so se države članice odločile, da bodo zmanjšali emisije CO2 povečale zanesljivost oskrbe z energijo in spodbudile gospodarski razvoj. Poleg tega je bila sprejeta odločitev, ki je bila zelo sporna, je uvedba ETS-a, trgovanja z emisijami. Zato da bi obogatili energetsko mešanico in, mešanico in da, da bi tudi 20 odstotkov energije pridobili iz um, obnovljivih virov. Mislim, da v tem parlamentu nišče ne uporeka te osnovi, kot rečeno, imamo politične cilje. Ti cilji pa še niso uresničeni. Še vedno smo odvisni od uvoza energije več kot 90 odstotkov, je odvisnost pri plinu, oziroma bo naslednje leto, še vedno se soočamo z velikimi gospodarskimi eh, težavami. Deloitte je objavil, je predlagal svetovno poročilo, v katerem piše, da imamo samo eno veliko gospodarstvo v Evropi in to je Nemčija. V zadnjih letih eh, pa se je zgodilo, da je tudi Nemčaj, da bo tudi Nemčija kmalo izpadla iz eh, prve petine vodilnih eh, svetovnih gospodarstv. Poskušamo torej uvajati obnoljive vire energije, kar nam trenutno ne uspeva najbolje, postajamo pa tudi vse manj konkurenčni. Kar zadeva učinkovito rabo energije primerjavi z letom 1995 bomo prihranili nekaj emisij. Ampak ne samo za voljo podnebne politike, ampak zaradi tega, ker je prišlo do krčenja proizvodnje. Jeklarstvo se je močno skrčilo. 30 odstotkov pod zmogljivostjo deluje trenutno jeklarska industrija naj, edini faktor, ki v tem celotnem sistemu deluje, je trgovanje z emisijami ETS. Ta trg pa je zdaj pod političnim pritiskom, saj se vse čas umetno zvišujejo cene. Popraševanje se je zmanjšalo. In potem je prišlo do popravkov uh, cen emisijskih kuponov. Eh, celoten sistem je zelo zapleten, vendar uravnotežen. Države članice so zelo različno pripravljene na prevzem dodatnih stroškov, stroški, stroškov emisije, ki njim so posod enaki. Tudi obnovljivih virov ni posod enako na voljo. Eh, prav tako se različno obravnava učinkovita raba energije. Obnovljivi viri energije pogosto predstavljajo neko blokado, sploh eh, kadar bi lahko denar, ki ga porabljamo v ta namen, če bi ta denar lahko uporabili bolj koristno, naprimer za raziskave. Načeloma lahko eh, rečemo, da se je industrija dokaj dobro navadila na to. Ampak najrevnejši imajo pa težave z vse višjimi cenami energije. Imamo tudi druge probleme, naprimer menike za pline, kot tudi certifikate za plin. Razlike v ceni so zelo negativne. Tukaj imamo pritiske v industriji, prej sem govoril o jeklarstvu, kjer bomo v kratkem sprejeli odločitev, ki bo pomenila, da bo ta sektor dobil 30% manj eh, emisijskih eh, certifikatov. Težave se pojavljajo tudi v drugih eh, sektorjih gospodarstva, zato sistem postaje nestabilen. Tudi regulativni okvir ni popolnoma stabilen, kar vpliva na industrijo, predvsem težko industrijo, kjer imajo proizvodne cikle dolge 20-30 let, tako da sem, je treba računati z dolgoročno In tukaj se najbolj kažejo negativne posledice političnih odločitev, zato sem oblikoval eh, svoje mnenje in tako da imam nekaj predlogov. Naprimer, predlagam, da se odpovemo o predljevanju dveh eh, ločenih ciljev, če se vsi strinjamo s tem, da dosežemo oziroma da oblikujemo cilje zmanjšanja, potem mora biti to povezano tudi z dogovorom v svetovnem merilu ali vsaj med šestimi največjimi industrijskimi državami ZDA, Evropa, Indija, Brazilija in Kitajska, naprimer, kar zadeva cilje zmanjšanja emisij. morajo temeljiti na gospodarski analizi, kaj nam manjka, če si pogledamo naše cilje za 2050. Zato moramo opraviti podrobne analize po sektorjih in po državah. In še nekaj, kar je zelo pomembno, pravzaprav najpomembnejši element, to je razvoj proste trgovine. Pri pogojevanju moramo razmisliti tudi o tem, kako se bo Evropska unija soočila z konkurenco v prosti trgovini, če si pogledamo naprimer ZDA. Razli, misliti moramo torej, kaj bo z evropsko industrijo v prihodnje. Če tega ne bomo storili, potem bo to velika napaka. Hvala lepa, gospod Šimanski. Zdaj pa gospa Ande Vo. Ali pa gospod eh, predsednik. Sem soporočevalka skupaj z gospodom eh, Šimanskim skupaj pa bova pripravila besedilo v skladu z 55. členom poslovnika. Čeprav imata nekaj razlik v mnenju, je to mogoče. Mislim, da smo nekje na polovici poti eh, do ciljev, ki smo jih eh, prevzeli na področju podnebnih eh, sprememb energetske učinkovitosti spodbujanje ustvarjanja zelenih delovnih mec, tehnološkega razvoja in sposobnosti inovacij. Tukaj nas čaka cela vrsta izzivov zato moramo najti neki, neka hor, neke horizontalne, integrirane rešitve. Če smo realistični, cilj eh, znižanja emisij toplogrednih eh, plinov eh, v povezavi z znižanjem cen oglika je lahko glavna rešitev Tukaj izražam dvom. Ne gre namreč samo za dekarbonizacijo, za nižjo ceno, ampak tudi za povečanje zanesljive skrbe za energijo. Bo, gre za boljši izkoristek virov, ki jih imamo na voljo. Gre za boljšo zaposlenost in povečanje konkurenčnosti. Po mojem mnenju bi bil pravi cilj. da bi nazadovali in to bi bilo škoda, sploh za tiste, ki so že vlagali v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, kar pomeni, da moramo iti po isti poti kot doslej, ko gre za podnebne spremembe. Ogledati se moramo, kaj smo dosegli, kje imamo pomanjkljivosti in eh, kje zadeve niso usklajene, tako da izboljšamo model tam, kjer se je izkazal za pomanjkljivega pri analizi pa ne smemo biti dogmatični, ne smemo se ne opirati na ideologijo, moramo biti realistični in pragmatični, kar omogoča potem odprto in odkrito razpravo. Kar zadeva elemente tega um, poročila, mislim, da bi morali, morali utemeljiti na konsistentnosti in doslednosti. Ta pristop ima, po mojem mnenju, tri elemente in vse tri elemente bi morali ustrezno uskladiti. Odgovoriti moramo tudi na konkretne izzive, ki so med sebojno povezani. Pozabiti pa tudi ne smemo na opcijo brez obžalovanj. Kar zadeva učinkovito rabo energije, o čemer veliko govorimo, zakaj ohraniti cilj večje uporabe obnovljivih virov energije? Zato, ker želimo povečati energetsko neodvisnost, ker se želimo eh, nekako zavarovati pred eh, prihodnim pomanjkanjem energentom, hkrati pa tudi odpirati nova delovna mesta, ki se ne bodo selila v tretje države. Torej, cilj sam ni pod vprašanjem, gre samo za to, kako ta cilj doseči. Zavedam se, da imamo težave na energetskem trgu, eh, pri čemer mislim na različne oblike spodbud eh, za uporabo obnovljivih virov energije. Eh, v državah nimamo nobene koordinacije za evropsko ravnjo. Prav tako sem prepričana, da obnovljivi viri energije, ko postanejo rentabile, ne smejo biti več upravičeni do subvencij in eh, tako bi ustvarjali konkurenčno zeleno energetiko in zeleno energetiko, ki se še vedno nekako razvija. Poleg tega se moramo prizadevati, da bodo računi za energijo manjši pri končnih uporabnikih, hkrati pa se moramo prizadevati tudi za bolj učinkovito rabo energije in energetsko neučinkovitost. Zato si moramo zastavljati lastne cilje in upoštevati tudi kriteriji rentabilnosti, dobička nosnosti, kar zadeva energije, ki se ne porabi, kar zadeva zavezojoče cilje. Edini cilji v tem eh, svežnju, ki jih bomo dosegli, so prav tisti, kjer smo si zadali zavezojoče cilje. Kriza je pri določenih zadevah pomagala, pri drugih zadevah pa je omejila investicije. Vendar bo svežen, ki je zavezujoč, vendarle bolj učinkovit in cenejši. Boljši od nezavezujočih ciljev. Zakaj? Zato, ker ti cilji omogočajo predvidljivo za vse sektorje. Politika ni enaka kot industrija. V industriji je treba načrtovati dolgoročne investicije in s tem graditi dolgoročno perspektivo. To so mi povedali tudi predstavniki industrije. Prav tako moramo olajšati vlaganje, vlaganja na tem področju, kot tudi ostale novih delovnih mest. Če to ne storimo, bomo kontraproduktivno delovali kar pomeni, da postavimo zgornje meje in potem vnašamo korektive, če bi bilo to potrebno. Tukaj imamo cilje do leta 2050, kar pa zadeva vmesne cilje. Lahko zagotovimo linearni napredek in to je najboljši način za optimizacijo stroškov in amortizacijo. Pri teh ciljih je, moramo upoštevati tudi tudi horizontalna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati, naprimer eh, konkurenčnost in varnost eh, energetske oskrbe. To so ključna vprašanja z vidika tako industrije kot eh, tudi državljanov. Seveda mm, moramo upoštevati različne možnosti, za boj proti podnebnim eh, spremembam, možnosti za tehnološki in gospodarski razvoj, pa tudi nova delovna mesta. Kar zadeva ceno energije, strokovnjaki predvidevajo, da se bodo te cene povišali, kot eh, tudi potreba po energiji, eh, kar bo vplivalo na energetski miks, bolj kot pa bo ta energetska mešanica raznolika, Eh, več bo v njej energets, obnovljivih energetskih eh, virov, večja bo možnost prilagajanja v državah članicah. Upoštevati moramo specifične zmogljivosti eh, posameznih držav članic na strani porabe kot tudi ponudbe energije. Zanesljiva oskrba za energijo je prav tako pomembna, zmanjšanje odvisnosti od energentov in diverzifikacija energentov. To je nekaj, kar je nujno potrebno. Leta 2012 smo imeli več kot 550 milijard eh, uporabljenih fosilnih gorjev. Kar zadeva plin, imamo dolgoročne trge v notranjem skupnem ali enotnem trgu, se moramo prilagajati z novimi tehnologijami, lahko tudi zmanjšamo trgovinske deficite v energetskem smislu leta 2012 smo imeli minus 423 milijard evrov. Tukaj so seveda tudi drugi elementi, kot je večje upoštevanje kapacitet v državah, delitev kapacitet in tudi možnosti vlaganja v obnovljive vire energije, o čemer lahko še razpravljamo. Z veseljem bom prisluhnila tudi vašim prispevkom in eh, z veseljem bom prisluhnila vsemu, kar boste povedali in upam, da bomo vodili konstruktivno razpravo. Hvala lepa, gospa Delvo, zdaj prihaja pročevalci v senci izitre in envi. Imamo prve, prosim, največ pet minut tako da bo čim več kolegic in kolegov prišlo na vrsto v tej razpravi. Najprej za ELS, gospod Herbert Trojl. Herbert Roll, möchte nicht, ich habe es hier stehen als. Kot poročevalec senci, ne, ne želi besede, potem bomo nadaljevali s kolegico Marito Ulfskog iz eh, odbora za okolje hvala lepa gospod eh, predsedujoči gospa predsedujoča vemo da je eh, peto podnebno poročilo združenih eh, narodov prineslo kar nekaj veliko se govori o tem kaj bo v tem poročilo glede na to kaj se piše v medijih odbor za podnebje in ugotavlja, da, da, da se 99 odstotkov vseh strinja, da prihaja do globalnega segrevanja antroposlovično od leta 1995. Tukaj imamo tudi vse večje emisije CO2. Zavedamo se, da se je temperatura poveča, zvišala v zadnjih stoletjih. Vsebnost CO2 pa je največji. kot v zadnjih 800 tisoč letih. Vemo torej nekaj, da nam zmanjkuje časa, da bi preprečili resne podnebne spremembe, ki bodo imeli dramatične učinke. To se pravi, da je pred nami zelo pomembno delo. Premostiti moramo velike razlike, ki eh, se pojavljajo v posameznih eh, političnih eh, skupinah. Vsi se moramo zavedati, da moramo prevzeti odgovornost in da moramo najti rešitve. Ne samo takih, ki jih bomo mi lahko sprejeli, ampak ukrepov, s katerim bodo ljudje živeli še generacije moramo biti tudi bolj energetsko učinkoviti, zelo smo bili ambiciozni pri postavljanju ciljev in zelo jasni pri odločitvah, ki jih sprejemajo večina. V moji politični skupini ne vidi druge možnosti, kot da pridobimo veliko večino, ki bo podprla zavezujoče cilje. če jih nimamo, potem prepuščam državam članicam oziroma vladam držav članic, ki bodo poiskali možnosti, kako najbolje doseči te cilje. Če pa jih ne bomo imeli, če ne bomo imeli zavezujočih ciljev, sploh ne bomo dosegli teh ciljev. To se mi zdi izjemno pomembno, kar verjame tudi naša politična skupina, da določimo zavezujoče eh, cilje za obnovljive vire energije, za energetsko učinkovitost, eh, za privlačnost eh, investicij v to vrstne eh, rešitve, kot tudi tehnološke, nove tehnološke rešitve na področju proizvodnje energije, hrambe energije in tako naprej, kar zadeva sektorske cilje, se nam zdi zelo pomembno, da si jih zastavimo, da si zastavimo cilje po sektorjih. To je orodje za to, da lahko dosežemo rezultate. Naj povzamem, potrebujemo večje ambicije in skrivati moramo jasnejše odločitve. Določati moramo cilje, ki so dosegljivi, ki so realni. Prav tako si moramo pogledati, obdavčitve na področju energije. Ni ravno eh, spremenilo, da ne sprejemamo analize energije in sicer, da bi morali obdavčiti energijo na osnovi vsebine energije in eh, nič drugega. Tukaj uppstår i spåren eh, på andra typer av, av eh, Moramo. Se nekaj naučiti iz eh, katastrof, eh, do katerih je prihajalo ob uporabi določenih energentov. Izogniti se moramo temu, da bi se zadeve razvijale v napačno smer. Izgraditi moramo sistem trgovanja z emisijami, prav tako pa moramo najti ukrepe na tistih področjih, ki prinašajo hitre rešitve, to so obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Brita Thompson bo naslednja za SND poročevalka v senci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 2010 je Evropska unija porabila 355 milijard evrov za uvoz fosilnih goriv. 355 milijard je približno ista sota, kot je letni BDP Polske. Celotni BDP Polske se porabi za uvoz fosilnih gorjev v Evropo. Uvažamo 60% plina, 85% nafte in okoli 50% premoga. In te številke se bodo še povečale do leta 2035. Te številke so pomembne ne samo v zelo pomembni razpravi o odvisnosti od energije oziroma uvoza, pa tudi na področju določene cen energije. Nekateri primerjajo cen energije v Evropi z cenami v ZDA in drugot in to uporabljajo kot eh, argument za manj ambiciozno energetsko politiko v Evropski uniji. Dejstvo pa je, da je evropska podnebna in energetska politika nekaj, kar igra majhno vlogo v oblikovanju cen v evropski industriji. Geološki pogoji v ZDA, v Rusiji so popolnoma drugačni od uh, eh, tistih, ki vladajo v Evropi, medtem ko mi na stotine eh, milijard porabimo za uvoz fosilnih goriv, ZDA in Rusija eh, sta neodvisni od energetskih virov, zaradi tega, ker sami proizvajate energijo. Cena oglika v ETS je tako nizka, da znaša 5 odstotkov poprečnega računa za elektriko v Evropi in je majhen del eh, podjetij. Največ se porabi za uvoz plina nafte. Komisija pred kratkim objavila študijo, ki kaže, da z preprostim izdajanjem kuponov za eh, plin eh, bre, ne povzročamo stroškov za jeklarne. Vse do tega ni prišlo leta 2012. Čeprav se strinjam, da eh, cene energije lahko postanejo problematična za evropsko industrijo, mislim, da se moramo osredotočiti da se ne smemo osredotočiti na napačne faktore, ko poskušamo rešiti probleme. Namesto tega si moramo pogledati, kako zmanjšati ogromni znesek, ki ga porabimo za uvoz fosilnih gorjev. Praktična rešitev pravzaprav sploh ni tako težavna. Postaviti se moramo jasne vizije in cilje za razvoj in posodobitev našega energetskega sektorja. 2030 eh, bi morali imeti zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih eh, plinov, obnovljivih virov energije in eh, učinkovite rabe energije. To je ključnega pomena za gotovost, ki jo moramo dati investitorjem za dolgoročne investicije. Hkrati moramo dati jasen signal investitorjem, podjetjem, kar pomeni, da potrebujemo zavezujoče cilje. Ja, tudi polska dvojčka in Žak Širak sta bila v, v to prepričana, ko sta se srečala z gospo Merkel. Upam, da ji bo to še enkrat uspelo v veliki koaliciji, da bomo dosegli cilje, zavezujoče cilje, eh, tako da bomo zmanjšali odvisnost od uvoza. Putin in Gazprom sta edina zmagovalca v tej v vojni. Hvala lepa. Fiona Hol je naslednja. Hvala. Eh, zapisala sem si to, kar je povedala gospa Ulfskog o poročilu o podnebnih spremembah. Eh, to je gotovo splošni kontekst, v katerem pripravljamo to poročilo. Moramo pa se zavedati, da gre za energetski in podnebni svežen Eh, podnebne spremembe so največji izziv, s katerim se soočamo v tem stoletju. Ampak to bom zaenkrat pustila ob strani in bom eh, govorila predvsem o energetskem vidiku tega poročila. Iz razprav, ki smo jih imeli danes in tudi že prej v parlamentu, pa tudi v svetu, je jasno, da države članice in politike najbolj danes skrbi, Eh, to, kako bomo konkurenčni in eh, kako bomo energetsko učinkoviti in kako se bomo preskrbeli z energijo. Energetska varnost je pomembna. Če se vprašamo, kaj bi morali delati z gospodarskega vidika glede energije, eh, je odgovor precej jasen. Morali bi biti bolj energetsko učinkoviti, ker bi tako bili tudi gospodarsko učinkoviti. Zanimivo je, da zdaj poročamo o energetski učinkovitosti znotraj tega, ko poročamo o gospodarskih rezultatih. Gospodarsko eh, smo nekompetentni, če eh, smo energetsko preveč odvisni. In eh, lahko bi zelo izboljšali makroekonomske rezultate, če bi izboljšali energetsko učinkovitost. Če bomo tudi zmanjšali porabo eh, energije, bomo eh, pomagali lokalnemu gospodarstvu, ljudje bodo eh, imeli več eh, denarja in eh, ne bodo živeli v revščini, podjetja bodo lahko bolj konkurenčna, ker ne bodo več plačevala nekih eh, dodatnih stroškov. Stališča konkurenčnosti in pa eh, energetske varnosti bi si morali prizadevati predvsem za energetsko učinkovitost. To bi moral biti naš eh, splošni cilj in načelo. Tukaj imamo direktivo energetske učinkovitosti, eh, ki jo moramo upoštevati. Kaj pa energetska mešanica stališča eh, varnosti preskrbe z energijo? Obstaja velika negotovost glede naše energetske odvisnosti. Eh, imamo tudi veliko željo, da bi postali bolj neodvisni in uporabljali avtohtone domače vire energije. In to so predvsem obnovljivi viri energije tudi eh, z vidika konkurenčnosti so to najbolj primerni viri. V času krize to predstavlja tudi možnost za rast in Evropska unija ima tukaj vodilno vlogo na globalni ravni. Eh, če pa ne bomo eh, ohranili tega zagona, lahko izgubimo svojo vodilno vlogo. Imamo veliko avtohtonih virov energije domačih, tukaj je plin iz skrilavca naprimer. Eh, veliko razprav je bilo že o tem. Čez nekaj let eh, bomo šele videli, kako bo s tem. Tako kot je bilo na začetku veliko govora o CCC, o zajemanju in shranjevanju oglika, pa se ni kaj dosti zgodilo s tem. Eh, pridemo pa do problema, da se moramo ukvarjati tudi z podnebnimi spremembami in tukaj je premog velik problem. Um, CCS nam pri tem lahko pomaga, ni to neko magično zdravilo, uh, lahko pa uh, na ta način premustimo eh, razlike in uh, uporabljamo to v nekem prehodnem obdobju. Če si ogledamo energetsko varnost in tudi domače vire, ki so nam na voljo, uh, potem vidimo, da so to predvsem obnovljivi viri energije. Našo varnost lahko dobimo iz njih. Uh, Eh, nihče nam ne more vzeti eh, vetra, ki ga imamo na voljo, naprimer v Severnem morju. Več eh, kot bomo imeli obnovljivih virov energije, bolj ko bo ta mešanica raznolika, ehm, več možnosti bo in tudi več potencijalov bo za različne povezave. Če torej izhajamo iz tega stališča konkurenčnosti, in pa stališča energetske učinkovitosti, pridemo do zaključka, da eh, lahko uh, energetsko učinkovitost uh, dosežemo z obnovljivimi viri, da je to vse skupaj povezano. Ljudje pravijo, da se lahko veliko naučimo. Gospod Šimanski je rekel, da lahko izvajamo raziskave na mesto, da zagotavljamo subvencije. S tem se ne strinjam povsem. Uh, Eh, določeni obnovljivi viri so zelo novi in potrebujejo subvencije. Eh, moramo si ogledati subvencije tudi za tehnologije, ki niso še konkurenčne, eh, naprimer določeni tipi veterne energije oziroma izkoriščanja veterne energije. Ne moremo si privoščiti, da bi ta potencial kar tako izgubili. Odgovor, ki ga dobimo, je zelo podoben temu, kar pravi komisija v zvezi s toplogrednimi plini. Velika stopna obnovljivih virov in energetski učinkovitosti je dobra možnost in mislim, da bi morali pri pripravi svežna do leta 2030 eh, začeti pri tem. Mislim, da smo se napačno lotili zadev. Najprej govorimo eh, o, o, govorimo o toplogrednih plinih pa bi morali začeti pri obnovljivih virih. Naša energetsko intenzivna industrija eh, bo morala narediti več, če ne bomo upoštevali ETS. Eh, mislim, da bi morali razmisliti na ta način. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Gerbrandi, oziroma njega ni, se pravi, eh, nadomešča ga Sato Hasi. With, uh, Hvala. Strinjam se z gospod Ulfskog, eh, z Brito Thompson in Fiona Hall, da ne potrebujemo samo enega cilja glede, glede obnovljivih oziroma glede toplogrednih plinov, ampak tudi glede obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. Uh, Želim pa nekaj povedati o samih podnebnih spremembah. IPCC bo jutri objavil eh, naslednje poročilo, to vemo, ampak eh, nekaj so že objavili v UNEP in v Svetovni banki in iz tega smo izvedeli, da če države na svetu ne bodo okrepile svojih prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam, je eh, verjetno, da se bo planet eh, tekom tega stoletja segrel za 3 do 4 stopinje. Nikola Stern nas je pred kratkim spomnil, da če se bo to zgodilo, bi to pomenilo, da bomo imeli nek podnebni sistem, ki ne bo še zaleč podoben ničemur, kar je eh, človeška civilizacija kadarkoli izkusila. Torej, če bomo dovolili, da se bodo podnebne spremembe nadaljevale eh, s trenutnimi trendi, potem bodo današnji otroci in dojenčki zrasli v nek eh, nepoznan svet. In če bi imeli nekega zunanjega sovražnika, ki bi nam hotel otroke odpeljati na nek neznan planet, bi se temu zoprstavili. E, ne bi razmišljali o tem, koliko stane kilovatna ura električne energije, ampak bi se preprosto borili proti temu. In tako bi morali ravnati tudi v primeru podnebne politike. Številni kolegi so že omenili ceno uvoženih fosilnih goriv v Evropski uniji. To bi vedno moral biti del razprav o stroških, ko govorimo o podnebni politiki. Kot so kolegi že omenili, eh, IEA ocenjuje ceno nafte v prihodnosti veliko više kot eh, komisija v, svojem, eh, v svoji zeleni knjigi. Za svojo državo Finsko lahko povem, naslednje. Uh, industrija papirja je ena najpomembnejših industrij pri nas in uvažamo fosilna goriva eh, z istim denarjem, s katerim izvažamo papir. Torej, uh, to je res pomembna tema za nas. Ne gre samo za obnovljive vire energije, eh, predvsem gre za čisto energijo in to je rastoč sektor po svetu med 2008 in 2011, eh, se pravi po začetku gospodarske eh, krize, se je, so se čiste tehnologije podvojile po svetu. V moji državi je to druga najhitreje rastoča industrija. Lansko leto je zrasla za 15 odstotkov. Zato je realistično, Eh, da si zastavimo ambiciozno klimatsko politiko in da jo povežemo tudi z gospodarsko konkurenčnostjo. Še moja zadnja točka pa je naslednja. Pogosto slišimo, da Evropska unija deluje sama. To ni več res. Kitajska je začela uh, uh, s trgovanjem z emisijami v Eh, svojih ekonomsko najmočnejših provincah. Eh, zdaj so oznanili tudi časovnico, po kateri bodo eh, povečali ta sistem na celotno državo. Predsednik Obama in njegova administracija sta se pred nekaj dnevi odločila, da bo sta postavila za ehm, elektrarne določene standarde glede emisij takih standardov mi v Evropski uniji nimamo. In tu pomeni, da bi uh, obrati na premog postali nezakoniti. Ko govorimo o globalni sliki, bi morali hkrati videti, so, videti tudi pozitivne signale, ne samo negativnih. In si najbolje eh, prizadevati eh, za spodbujanje takih pozitivnih trendov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Tadeus Čimanski. Chciałbym zwrócić uwagę e, na, na mm, niezwykle. Hvala lepa. Naj povem sledeče cilji znižanja CO2 -ja so izredno pomembni. To da, dajali smo, da želimo biti tudi verodostojni. Da, tudi to je pomembno. To da v odnosu do koga oziroma v primerjavi s kom naj bi bila Evropska unija verodostojna. Kakšna pa je verodostojnost naših partnerjev v boju proti, podne, proti segrevanju podnebja? V Varšavi bo potekal vrh o podnebju in to je morda ena zadnjih možnosti, dobra priložnost za to, da dosežemo dogovor in pa da združimo cilje, ki, za katere je videti, da so si nasprotujoči si. Konar Čimanski je dejal, da smo želeli najprej rešiti naš planet in da bi morali zato najprej znižati emisije CO2. -ja. Toda ta cilj je treba povezati tudi z energetsko varnostjo in pa s konkurenčnostjo industrije. Tako je treba videti stvari in vse ostalo bi bilo zmotno. Upoštevati moramo tudi gospodarske interese. In že danes je tako, da se proizvodnja seli iz Evropske unije. In eh, proizvodnja se seli v tiste države, kjer so okoljski standardi nižji. Kaj to pomeni? Če bomo določili še bolj ambiciozne cenje, eh, cilje, potem bomo na ta način spodkopali naše okoljske cilje. Povrh vsega pa bomo pod vprašanje postavili še konkurenčnost našega gospodarstva. To se mi zdi zelo pomembno. Drugo vprašanje pa je stabilnost in pa prihodne načrtovanja. Sestal sem se s predstavniki industrije in moram vam povedati, da je Evropska komisija podala dve zelo sporni pobudi šlo je za umik eh, certifikatov ETS in pa za biogoriva v prometu. Tukaj je šlo za spremembo predpisov. Vse to je izvalo protest te panoge. Predstavniki panog so izredno ulagali v zaupanje, da bo ta sistem stabilen. Sedaj pa se je zamajala verodostojnost Evropske unije in sicer v očih eh, naše industrije. Minister Korol, minister za okolje za eh, Polske, nas je obiskal in dejal je, da je pomembno doseči globalni dogovor. Prejeli smo dobre signale z Kitajske, ampak to je zgolj začetek. Mi smo dober primer za celotni svet, to je že pomembno. Naše emisije predstavljajo 11 odstotkov in zato bo tako, da e, druga velika gospodarstva ne bodo prispevala k znižanju emisij CO2. In če se bo to zgodilo, če ne bodo podale svojega prispevka, potem naša prizadevanja ne bodo uspešna. Morda bi si morali določiti bolj realistične cilje za zniženje emisij CO2 in to bi privedlo k temu, da jih bomo na koncu res lahko dosegli. Dovolite še eno stvar. Dejstvo je, da nekatere države v Evropski uniji, pa tudi drugod po svetu, imajo različno raven razvoja in tudi to je treba upoštevati. ne bo enostavno doseči dogovor na eh, vrhu o podnebju. Evropa mora prispevati k izboljšanju položaja, k napredku, ampak moramo pa doseči tudi to, da nam bo uspelo. Hvala lepa. Sedaj pa Herbert Trojl. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Skrbno sem prisluhnil predgovornikom in oblikoval sem si nekaj misli, ki so po mojem mnenju pomembne. Naša naloga je, da oba odbora izdelata stališče o tej zelo pomembni temi. In mislim, da nam bo to uspelo samo, če si bomo prizadevali k temu, da bomo stvarni in delali na podlagi informacij. Lahko delamo tako, kot vedno, da bomo slišali eno stališče in drugo stališče, ki je posebno sprotno. Vsak ima svoje verjetje, eh, svoje stališče in bo poskušal to uveljaviti. Ampak mislim, da problema ne bomo rešili in sploh ne bomo nikamor prišli, kajti poleg odborov igra pomembno vlogo tudi svet in občutek imam, da se je eh, situacija tam nekoliko spremenila. Kolegica Delvo je ob začetku dejala, da je varna preskrba za energijo, um, okolje in pa cene, da so to poglavitno vprašanje, ki jih je treba upoštevati. Dejala je, da je pomembna tudi energetska mešanica. Neka druga kolegica je dejala, obnovljivi viri energije bodo problem rešili. In to so že različne stvari ali res verjamemo, da, mor, da lahko stavimo samo na eno karto ali pa morda potrebujemo diferencirane odgovore. Naprimer, da različni viri energije igrajo določeno vlogo. Kaj bo čez sto let, ne vem. Ampak se kdaj gre za naslednje korake. Če je res, da potrebujemo energetsko mešanico, torej da potrebujemo diferenciran odgovor. In če je res, da imajo države članice različne položaje in če uh, domnevamo, da je gospodarski položaj danes drugačen kot pred leti, ko smo se odločali, potem se mi zdi nujno, da preden rečemo, da zasledujemo tri cilje in da želimo takšen ali drugačen odstotek, bi morali najprej odgovoriti na sledeče vprašanje. Kaj so bili dosedanje ukrepi in kakšen učinek so imeli? Cili v zvezi s CO2, ki smo si jih eh, zastavili, so na dobri poti. Dosegli jih bomo. Pa si pogledajmo cilje v zvezi z obnovljivimi viri energije. Za svojo državo lahko rečem, da jih bomo celo presegli. Potem pa smo že tam, ko ugotovimo sledeče. Če vse stavimo na eno karto, potem eh, to nekaj stane, če pride do problemov. Pazite tudi na stanske probleme, ki jih nihče ni želel, ki pa so se vendarle pojavili. Pri obnovljivih eh, virih energije se pojavlja vprašanje po stroških. Ljudje danes sploh več ne morejo plačevati svojih računov za elektriko in vlade so sedaj pred sledečim vprašanjem. Če eh, ne boste eh, znižali cen, poskrbeli za niže cene, potem eh, vas ne bomo več izbolili. Kaj pa je s trgom? Vsi delamo in mislimo, da imamo notranji trg, ampak ali ga imamo res? Kajti eh, pri energetski in eh, podnebni politiki eh, smo dosegli to, da notranji trg ne deluje. Kaj pa je za energetsko učinkovitostjo? Ne vem, ali smo dosegli cilj ali ne. Nekateri pravijo, da nam bo uspelo, drugi pravijo, da nam ne, bodo, da nam ne bo uspelo. Stanje v državah članicah je zelo različno, ampak to toliko ni povezano s cilji, kajte na tem področju nimamo zavezojočih ciljev. Tukaj gre bolj za to, ali smo imeli inteligentne instrumente. Naprimer, v moje državi smo delali s finančnimi spodbudami. Videti je, da je to dobro delovalo, ne da bi imeli zavezojoče cilje ljudi smo opogumili, eh, opogumljali k temu, da so uporabljali energetsko učinkovitost, naprimer v zgradbah. To je delovalo. Gospa Hol, vi ste iz eh, Združenega kraljestva in vi ste za zavezujoče cilje v zvezi z energetsko učinkovitostjo, ampak Vaša država je bila tista, ki je v svetu izpogajala veliko prožnosti. To razumem, ampak eh, biti moramo previdni, kaj zahtevamo. Če je res, da vsi ukrepi pravzaprav dosegajo cilje, da pa so stranski učinki, ki jih nismo želeli, potem prosimo, moramo to upoštevati. Treba je odgovoriti na sledeče vprašanje ali ne bi bilo bolje, ali ne bi mogli ciljo doseči tudi drugače, na drugačen način, uh, za manj stroški ali pa tako, da bi sprožili manj uh, stranskih učinkov. Ne smemo si zatiskati oči. Ne smemo ostati samo pri zastavljanju odstotkov, kajti ne vem, če bomo dosegli rezultate. Kolegica Delvo je navedla nekaj zanimivih kriterijev dejala je, da mora biti vse skupaj učinkovito, da mora biti realistično, da uh, morajo biti dobre cene, da moramo upoštevati tudi konkurenčnost, zmogljivost držav članic. Vse to so zelo pametni vidiki. Zakaj pa si potem ne vzamemo časa in se najprej ne ukvarjamo z dobro analizo in potem razmislimo o tem, kako bomo nadaljevali. Uh, po mojem mnenju ni najboljša rešitev ta, da si določimo ogromno število ciljev. Če je najpomembnejši cilj ta, da znižamo emisije CO2, potem bi lahko rekli, dobro, nekaj bo strategija, drugo so instrumenti. Morda bomo potem celo imeli možnost, da eh, bo svet sodeloval za nami. Če pa bomo sedaj sprejemali pametne sklepe, ki jih na koncu nišče ne bo izvajal, ne bomo imeli nič od tega. Ša. Hvala lepa. To so bili poročevalci v senci. Številne zadeve pri energetski politiki so, se odvijajo na nacionalni ravni. Šele od 1. Eh, januarja 2009 so te zadeve v rokah eh, oziroma v pristojnosti Evropske unije. To v marsikomu ni jasno. Dobro, sedaj pa začnemo z razpravo drugih govornikov in. Prvi je na vrsti gospod Jolajnen. Hvala lepa, gospod predsedojoče, spoštovane kolegice in kolegi. V prvi vrsti gre za zaščito podnebja, ampak ne samo za to. Gre tudi za celo vrsto drugih pomembnih vidikov. Gre za varno preskrbo za energijo, Konrad Čemanski in drugi so obžalovali, da eh, je Evropa tako zelo odvisna od uvoza energije. Gre tudi za industrijsko politiko. Gre za to, kakšne tehnologije bomo znali razviti. In konec koncev gre tudi za gospodarski razvoj. Zlasti na podeželju igra to pomembno vlogo v obrobnih območjih, kjer obstaja velik razvojni potencial zaradi doma prisotne energije. In ko govorimo o politiki 2030, bi morali imeti pred očmi ta celotni kompleks in ne samo podnebno politiko oziroma zaščito podnebja. Konrad Čemanski je dejal tudi to, da je svežen iz 2008 še mlad, ampak preteklo je pet let in lahko potegnemo bilanco in lahko vidimo, da smo na pravi poti, da smo uspešni. Dosegli bomo cilj v zvezi z niženjem eh, CO2, imeli bomo 20 odstotkov obnovljivih virov energije in eh, Potem, ko bodo cilji glede učinkovitosti tudi zavezujoči, bomo verjetno tudi zelo blizu 20 odstotkov glede energetske učinkovitosti. Zato pravim, da smo uspešni. In eh, mislim, da ne smemo biti preveč negativni. In tisti, ki so vlagali, ki so investirali, zaupajo v to, da bodo še naprej lahko dejavni v tem sektorju. Zrasle so eh, pomembne industrije na področju obnovljivih virov in pa na področju učinkovitosti. In zelo neumno bi bilo, gospod Rojl, spremeniti strategijo, da bi sedaj sredi poti proti ciljem začeli teči v drugo smer. Zaščito podnebja lahko izvajamo tudi brez obnovljivih virov energije, tudi brez energetske učinkovitosti lahko to zagotovimo naprimer za jedrsko energijo ali pa z premogom in CCS. In ko pravim, da uh, obstajajo zelo močni interesi z, uh, za to, uh, uh, uh, pritisk lobijev je zelo močen, namreč, da bi znova gradili nove jedrske uh, elektrarne in tudi premog ima za seboj močne lobiste. CCS se žal ne dela, ne izvaja, ampak svarim nas pred tem, da bi oba cilja opustili, torej kar se tiče učinkovitosti in obnovljivih virov energije in da bi sedaj začeli graditi velike elektrarne in da bi potem stavili na čisti premog CCS in pa na jedrsko energijo, če je to sploh gospodarsko izvedljivo. Sistem si moramo še enkrat pogledati. Jaz vidim problem pri ETS. Več kot imamo obnovljivih virov energije, več kot imamo učinkovitosti, toliko manj certifikatov imamo. In tukaj nekaj ni v redu. Tu nekaj ne deluje dobro. In tega ne moramo popraviti tako, da umetno zvišamo ceno certifikatov. Sistem ne deluje več. Mislim, da želimo Evropo, ki je učinkovita za viri. In mislim, da potrebujemo tri cilje in ne enega. Hvala. Hvala lepa, Jolajnan. Nekaj sem pozabil povedati. Prosim, da se govorniki omejite na dve minuti. Bomo pa vedno menjali en predstavnik iz ITRE in en predstavnik iz ENV. Potem eh, še uh, eh, predstavnik politične skupine, zdaj pa gospa Jordan. Hvala lepa. Um, jaz bi se pridružila temu, kar je pred menoj povedal uh, kolega Rojl, ko govorimo o tem področju se moramo zavedati da je problem so podnebne spremembe na področju energetike pa želimo zaradi tega znižati izpuste vendar je cilj energetike trajnostni razvoj in tu eh, okoljski vogal trajnostnega razvoja res deluje kar je pred mano dejal kolega leinen vendar pa vogal ki eh, pokriva področje konkurenčnosti nikakor ne deluje. moramo se zavedati da na področju energetike danes pravzaprav ni več naložb ki niso tudi subvencionirane in medtem ko po eni strani govorimo da na eh, področju plina in elektrike vzpostavljamo notranji trg z našimi politikami povzročamo subvencije ki onemogočajo delovanje notranjega trga in to v prihodnosti moramo preprečiti. sama sem za podnebno ukrepanje vendar na tržni način in mislim da tako lahko ukrepamo samo z močnim sistemom ets emission trading system. Um, ne vidim močnega sistema ets če bomo vztrajali pri subvencijah kot jih imamo sedaj zato se sama močno močno zavzemam za poenostavitev sistema problema in mislim da tisto kar potrebujemo je en cilj in to cilj za znižanje izpustov toplogrednih plinov ne rečem da subvencije niso več potrebne verjetno bodo v prihodnosti še potrebne vendar za tehnologije ki še niso razvite do te mere da se pojavijo na trgu. Eh, strinjam se tudi da energetska učinkovitost je pomembna eh, tu eh, morda bi se zavzela za nek cilj vendar samo na tistih področjih v tistih sektorjih ki niso vključeni v ets. mislim da tisto kar je vključeno v ets ne sme dobivati subvencij ker to moti eh, delovanje celotnega sistema naši cilji morajo tudi upoštevati um, seveda stopnjo do katere bo dosežen globalni sporazum uh, mislim pa da bi se morali več pogovarjati tudi o možnostih sektorskega pristopa ker bi to pač uh, zmanjšalo razlike v implementaciji med posameznimi državami članicami hkrati bi to lahko bil tudi dober pristop potem za implementacijo na uh, mednarodnem nivoju. Hvala lepa, Richard Seber. Ja, Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Zelo sem vesel, da imamo to skupno razpravo. Vem, da a, eh, administracija ne ljubi ravno teh sestankov z dvema odboroma, ampak vendarle mislim, da to zelo prispeva k a, eh, oblikovanju stališč na plenarnem zasedanju. Zelo sem vesel, da je danska socialistka citirala tudi Angelo Merkel, Merkel. torej vse je možno. Naj kolege spomnim na to, da je Nemčija že na nacionalni ravni določila cilj zniženja 40 odstotkov emisij CO2. In pravkar sem slišal, da Cameron razmišlja, da bi do 2030 znižal emisije za 50 odstotkov če bomo dobili mednarodni sporazum do leta 2015. Torej, videti je, da se stvari razvijajo na mednarodni ravni. Ampak naš cilj mora biti ta, da najdemo evropsko rešitev. Obe problemski področji, torej podnebje in okolje, sta neločljivo povezani. Mislim, da tega ne smemo ločevati med seboj. In mislim, da je to pravzaprav tudi položaj, kjer lahko obe področji nekaj pridobita okolju prijazne tehnologije, ki naj bi bile proti konkurenčnosti evropskega gospodarstva, to je povsem zgrešena trditev. Mislim, da je to povsem zgrešila realnost. Kaj ti gre za tehnologije, ki bodo sposobne prihodnosti, ne gre za staro tehnologijo, gre za moderno tehnologijo. In eh, v, ravno v to moderno tehnologijo moramo ulagati. Poleg tega sem prepričan, da potrebujemo še naprej tri cilje. Zakaj? Julajnen je upozoril na CCS in na premog in da bomo dobili samo CCS, premog in pa jedrsko energijo, če bomo imeli samo en cilj. Torej, res je, države v državah članicah so ogromne. To je prvič. In drugič, trg je enostavno odpovedal. Torej, um, učinkovitost te odvaja še ni bila dosežena in to se še ne odraža v cenah energije. In vedno je rečeno, da je ETS največji problem in da so probleme cene elektrike. Ampak prosim vas, pogledajte si statistiko pri cenah elektrike. Danska plačuje 36 centov, Avstrija 20 centov, eh, to je cena za eh, elektriko. Za industrijo to velja 13 eh, centov za kilovatno uro. Mislim, da je treba prilagoditi nacionalne davčne sisteme. Potem pa še, um, uh, mislim, da cena elektrike za industrijo varira. Res je, da so v ZDA uvedli eh, plin iz škrilavcev in se zato znižali cene. To je res. Ampak cene so samo posredno odvisne od vsega. Prosim vas, da ne razpravljamo na podlagi dolgem, ampak dejstev. Verjamem, da bi morali ostati pri treh celih. Torej, nuditi bi morali varno preskrbo za energijo, mislim pa, da moramo eh, ohraniti tudi naše gospodarstvo in pa delovna mesta. To bo temu tudi koristilo. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti kolegica iz ITRE. Gracias. Andreja Sparješ. Bueno, es un debate super... Hvala, zelo zanimiva razprava je to. Eh, gospodarska rešitev je tudi zelo pomembna. Gospodarska konkurenčnost eh, industru, industrije zahteva neko strategijo na dolgi rok. In energija, energetika je eh, velik del tega. Evropska unija je v veliki meri odvisna od eh, fosilnih goriv, eh, proizvajamo pa jih ne in smo odvisni od uvoza. Imamo nek normativni okvir, to je politika Evropske unije. In treba je ustvariti tudi skupen energetski trg. Obstajajo vprašanja, ki so. Eh, odvisna od Evropske unije, eh, omrežja, eh, ki je prihaja do zamaškov in tako naprej. In ne smemo vsega staviti na eno karto. Alter, alternativna rešitev je gotovo v obnovljivih virih energije. Ti se proizvajajo v Evropski uniji, imamo različne oblike od severa do juga. In mislim, da lahko energetsko proizvodnjo uh, začnemo tudi tukaj. Uh, treba je upoštevati ceno um, energetskih virov, uh, razširjenost in tako naprej in dostop. In to bo v veliki meri tudi rešilo krizo. Hvala. Hvala lepa, Peter Lize. Dank, Hvala lepa. Zelo sem vesel, da imamo to skupno srečanje. Vesel sem, da vidim eh, kolegice in kolege iz odbora ITRE. Začeli smo leta 2005 in takrat smo se prvikrat pogovarjali o vseh teh ciljih. Zelo pomembno je, da sodelujemo. O eh, politični skupini ELS smo že do sedaj sodelovali in sedaj se mi zdi pomembno, da sodelujemo tudi za drugimi politični, političnimi skupinami in da je zadeva tudi zelo pregledna. Rad bi omenil nekaj, kar je povedal že gospod Richard Zeber. Um, predlog vlade Združenega kraljestva. David Cameron, njegovo velečanstvo, je eh, objavil uradni dokument in dejal, da eh, Združeno kraljestvo želi za 50 odstotkov znižiti emisije CO2 do leta 2015. To bi si morali skupaj pogledati do leta 2015 zu nehmen denn trideset eh, eh, David Cameron je ustanovitelj politične skupine ECR oziroma te skupine ne bi bilo, če gospoda Camerona ne bi bilo. Torej, mislim, da je treba nujno upoštevati ta eh, predlog. Politični realizem pravi, da teh 50 odstotkov ne bomo dosegli. To je zanimiv predlog, kajti ob koncu gotovo ne bomo dosegli 50 odstotkov. Mislim, da bomo precej spodaj. Vlada Združenega kraljestva pa hkrati pravi, da je to pogojeno. Če uh, bo v Parizu uspelo, potem bo to 50 odstotkov, če konferenca ne bo uspela, potem 40 odstotkov. In sedaj bom ponovil to, kar sem prejšnji teden povedal polskemu ministru. Ali je to prava metoda? Zakaj ne bi zdaj to delovalo? lahko uberemo različne poti. Lahko rečemo, da bomo uh, ukrepali neodvisno od svetovnega dogajanja. Jaz pa bi rekel, da bi morali storiti tisto, kar se nam zdi pravilno dolgoročno. In šele po Parizu se bomo potem posvetovali o tem, ali se bomo poslovili od teh ciljev, ali bomo cilje znižali, ali bomo šli v neki drugi uh, smeri. In ob koncu bi rad eh, izredno podporo to, kar je povedal Richard Zeber. Tri, tri cilje, to je zapisano tudi v pogodbi. Imamo pogodbeno obvezo, obnovljive vire energije in pa učinko, eh, eh, učinkovite rabe energije. Ta dva cilja sta nujno pomembna. V scenarijih, moramo upoštevati obnovljive vire energije, pa tudi uh, energetsko učinkovitost. In na ta način bo zadeva na koncu tudi cenejša in to moramo upoštevati. Hvala lepa, Peter Liz, za dober predlog. Ja, dobro, če bomo imeli Davida Camerona in pa črno-zeleno koalicijo v Nemčiji, potem bomo gotovo dosegli 50, celjo, 50 odstotni cilj. Turmes. Podnebna in energetska politika morata biti v enem svežnu. Eh, drugič, trije cili so dober način, kako eh, ukrepati pri tej politiki. Moramo si zamisliti, kje bi bili v Evropski uniji, če bi imeli danes samo ETS. Moramo se zavedati, da so obnovljivi viri energije eh, tisti, ki so preplavili sistem 2,2 milijardi certifikatov preveč je. 50 milijonov jih lahko zagotovimo za obnovljive vire, kar je več kot v tistem modelu, ki ga je komisija eh, predložila. Sistem ETS se je zrušil zaradi mednarodnih kreditov in uh, zato, ker jih je več kot eh, ena milijarda preveč. Celotna investicijska politika v Evropski uniji v zadnjih desetih letih pravzaprav ne bi ničesar dosegla, če bi imeli samo ETS. Uh, učinkovitost in obnovljive vire moramo spodbujati in to na eh, kratki rok kot na dolgi rok, zato da se zmanjša um, gibljivost eh, cen. Peter Lize ima prav. Eh, če bomo imeli različne modele, bolj kot bomo učinkoviti, bolj, ko si bomo prizadevali za 50 odstotne cilje eh, znižanja toplogrednih plinov samo z ETS, bomo morali imeti ceno 50 do 60 eh, evrov na tono. Če eh, si bomo prizadevali za učinkovito 40 odstotkov, 40 odstotkov obnovljivih virov energije in 50 odstotkov zmanjšanja toplogrednih plinov, lahko to dosežemo z eh, ceno 30 evrov na tono CO2. Vsi ukrepi učinkovitosti, ki jih bomo na ta način sprožili, bodo cenejši. Um, ehm, naprimer, ko gre za nove hiše, za uh, cilje, za uh, hladilnike, za uh, gradnjo in tako naprej. Na cenejši način bomo to dosegli kot samo z ETS. Tisti, ki vas skrbi gospodarstvo, bi morali biti prvi, ki si boste prizadevali za cilj energetske učinkovitosti. In ko gre za države, kot so Poljska in druge, zavedajte se, Poljska ima eh, eh, veliko večji potencial energetske učinkovitosti in neodvisnosti kot. Uh, naprimer plin iz skrilavca. Tudi če Poljska ne bi uvedla nekih strogih politik, ste bolj uh, kredibilni svojo retoriko energetske neodvisnosti, um, kot pa če se sploh ne uh, lotite energetske učinkovitosti. Mislim, da bi lahko dosegli eh, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov na cenejši način. To je možno. Okay, Hvala lepa. Naslednji je Vittorio Prodi, dve minuti, prosim. <clears throat> Grazie Presidente. Innanzitutto um, grazie per questa occasione. Ma, um, prima... Hvala, gospod predsednik, hvala za priložnost, da spregovorim. ETS se je ustavil in mislim, da je ključnega pomena, da o tem ponovno začnemo razpravljati na nekem novem temelju. Mislim, da moramo politično ukrepati za to, da bomo vdihnili eh, življenje deklaraciji iz Balija. To je eh, ključnega pomena, če želimo nadaljevati s sistemom ETS. Sicer pa lahko kar pozabimo na davek na oglik. Eh, če bomo umaknili subvencije za fosilna goriva, eh, je to nekaj povsem drugega. Moramo se prilagajati podnebnim spremembam. In moramo oblikovati sistem, da bomo začeli uporabljati obnovljive vire povsod eh, po našem teritoriju. Tako bomo bolje uporabljali eh, svoje območje, svojo zemljo in upoštevali tudi podnebne spremembe. Poleg tega je treba izboljšati energetsko učinkovitost tudi v prometu. Mm, treba si ogledati, kako lahko eh, oblikujemo neko omrežje visoke učinkovitosti v prometu. In tukaj obstaja še velik potencial. Iz tega bi morali izhajati. In to je evropski problem, zato ga je treba rešiti na evropski ravni. Morali bi imeti neke eh, bone eh, tudi za obnovljive vire energije. E Potrebujemo temeljno spremembo na tem področju. tako bi eh, postale pomembnejše nematerialne dobrine, ne toliko materialne. Hvala. Fiona Hall. Thank you. Fiona Hall, ampak tokrat kot Fiona Hall. I, uh, Gospod Gebrandi uh, se želi opravičiti za svojo odsotnost danes in uh, sama bi rada uh, podala izjavo v njegovem imenu. Ta sestanek eh, je začetek nečesa novega. Za nas bo to nov proces, eh, veselimo se sodelovanja eh, z vsemi vami, zato da bi dosegli neko ambiciozno agendo do leta 2030. Razpravljati moramo še v okviru 2030, kaj ti naložbe, ki jih bomo danes napravili, bodo imele učinke še prek leta 2030. Zato je ta okvir treba vzpostaviti čim prej ni pa to edini razlog. Pred konferenco Združenih narodov v podnebju eh, želimo, se želimo pripraviti na eh, tak nov globalni sporazum. Evropska unija tudi potrebuje cilje in potrebujemo okvir za leto 2030. Ta mora biti ambiciozen. Zagotoviti mora, da bo Evropska unija uh, na pravi poti, da doseže dolgoročne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov 80 do 95 odstotkov do leta 2050. To pa ne sme biti naš edini cilj. E, ambiciozen okvir EU lahko podpre tudi trajnostno gospodarsko rast in pokaže evropsko konkurenčnost, lahko zagotovi tudi našo energetsko oskrbo in naredi Evropo bolj učinkovito z viri. Da bomo to dosegli, potrebujemo energetske, energetsko učinkovite politike, ki se bodo ukvarjali s tremi izzivi eh, internalizacija eksternih stroškov, eh, potem pomankanje investicij v eh, energetiko. Mislim, da bomo cilje do leta 2030 dosegli, če bomo imeli neko eh, dobro mešanico eh, energetske energije, kjer bodo prisotni tudi obnovljivi viri to pomeni, da se bomo morali ukvarjati tudi s problemom funkcioniranja ITS e in to čim prej. Postaviti je treba nove cilje za sektorje, ki niso pokriti s tem sistemom. Moramo se ogledati ne samo politike, eh, kjer je pomembna cena oglika, ampak eh, tudi eh, politike, ki to spodkopavajo, naprimer subvencije za fosilna goriva. Treba se kaj naučiti iz okvira 2020. Samo cena oglika ne bo učinkovita pri spodbujanju naložb eh, v energetsko učinkovitost. Potrebovali bomo tudi neke dopolnilne cilje do leta 2030, ki bodo vključevali obnovljive vire energije. Eh, treba bo nadaljevati s političnim zagonom in eh, vzpostaviti tudi neke kriterije za merjenje napredka treba bo zagotoviti rast v, eh, na področju nizkoogličnega gospodarstva. Evropska unija mora tukaj imeti vodilno vlogo. Eh, to ne bo koristilo samo eh, okolju, ampak tudi našemu gospodarstvu. Hvala. Vielen, vielen Dank. Als nächstes spricht der. Hvala lepa. Krito Narzini. Zwei Minuten. Dve minuti. Ach, der ist nicht mehr da. Ni ga več. Eine kurze Anmerkung. Potem pa kratka pripomba. Marjeta Olsko, ki je še enkrat želela besedo, ampak prosim kratko, ker ste enkrat še že govorili. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Žela sem se odzvati na to, kar je povedal Herbert Roy. Tako kot sem ga razumela, je hotel reči, da so tukaj tudi ljudje, ki so proti energetski mešanici in da so obnovljivi viri edina rešitev. Ampak mislim, da to nihče od nas ni dejal. Težava je v tem, da imamo danes energetsko mešanico, v kateri so obnovljivi viri zelo skromno zastopani. Pravzaprav bi mogli govoriti o mešanici v tej svetu. Zato moramo sprejeti odločitve, da bi Evropo premaknili v drugo smer, da bi dobili eh, mešanico, ki bo vključevala obnovljive vire energije. Mogoče bi se lahko odzvala tudi na to, kar smo slišali glede subvencij, ker nekaj vas je omenjalo to temo. In sicer, da ni prav subvencionirati ele, določenih elementov. Dejstvo pa je, da imamo v tem času velike subvencije za premog eh, in za jedrsko energijo. Podpora za obnovljive vire energije je pa izjemno šipka. Istočasno pa investitorji, vlagatelji, ki bi jih eh, za nimalo vlaganje v obnovljive vire energije, naletijo na velike težave ker jim ne damo jasnih eh, odgovorov na to, kakšni bodo pogoji za obnovljive vire energije, tako da bi si upali investirati. Vsi si želijo neko stabilnost in neko varnost pri svoji naložbi. Hvala lepa, Jelena Dahepa. E, Podhodom z tega temata zastanavim. Hvala lepa razmišljali smo o tem, kako povezati podnebno in energetsko politiko, kako ti politiki vplivata na naše življenje. V bistvu gre tukaj za neposreben vpliv, tako na razvoj, kot tudi na naša življenja. Včasih gre Ampak tukaj so določene ovire. Kakšne so ovire? Naprimer, nestabilnost eh, pravil. Ko se spreminjajo pravila igre in to vse čas, eh, ne moramo mm, pričakovati neke stabilnosti. Zato moramo razmišljati o tem, kako celoten sistem bolj stabilno oblikovati. Vprašanje je tudi, kako upoštevati tudi finančne posledice eh, teh pravil. Mnogi ste govorili o obnovljivih virih energije. Seveda so to zelo dobri viri energije, vendar pa eh, jih ne uporabljamo mm, vsem njihovim potencijalom. Naprimer, nimamo eh, tehnologij, ki bi omogočale eh, skranjevanje določenih vrst energije. Imamo jedrsko tehniko, imamo določene tehnologije za energen plin. Zelo malo pa se vlaga v raziskave novih možnosti uporabe premoga. Pa tudi za uporabo solarne energije, sončne energije. Premalo se vlaga v raziskave, inovacije in izboljšanje teh tehnoloških postopkov. Lahko bi govorili o boljših in slabših tehnologijah, če bi jih sploh imeli. Zdaj govorimo o virih, eh, ne govorimo pa o bistvu. Bistvo pa so nove metode, nove tehnologije, s katerimi bomo lahko stopili v prihodnost. Novim generacijam moramo natančno povedati, kakšne so perspektive za prihodnost. Tako bomo lahko tudi zagotovili investicije. Hvala lepa in zdaj še Julajnen za repliko. No, kar je povedala Jolanda Hübner. To se mora zgoditi do leta 2030. In sicer, da bomo ta sistem dopolnili. Dejansko nam manjkajo pametna mreža, manjkajo nam hranilniki, veliko je tehnologij na trgu zdaj pa potrebujem določene spodbude za to, da bi investirali v možnosti hrambe. Potrebujemo tudi trge za prodajo zmogljivosti. Nima smisla, da odklapljamo elektrane, ki jih potrebujem kot eh, rezerve, zato moramo kapacitete nekako shraniti. Vse to moramo rešiti in to mm, mora financirati tudi Evropska unija in države članice pri obnovljivih virih energije je prišlo v zadnjih letih do velikega zmanjšanja cene. Poznamo eh, študije, po katerih je veterna energija že konkurenčna v primerjavi z gradno novih elektrarn, tudi pri bioplinu in eh, drugih eh, virih smo že skoraj v območju popolne enak neke konkurenčnosti. Nemčija je bila med pionirji in zato smo veliko eh, v to investirali in plačali. Eh, fotovoltaika, naprimer, tam so bili vodilni in to je bilo izjemno drago. V zadnjih letih se je, so se cene bistveno znižene in zato ne smemo ustaviti tega razvoja. Lepa imamo še predstavnike komisije. Kdo bo spregovoril? Ok. Tegi klima. Gedi podnebje. Niste že bili včeraj enkrat tukaj. Tukaj imamo dva človeka, zaradi tega, ker gre za dva odbora, GD energija in GD podnebje. Tukaj zelo tesno sodelujete. Potem bom dal kolegici še besedo. Zelo mm, cenimo to razpravo, ki je bila izjemno polna in bogata predsednik eh, Barozo je v svojem govoru o stanju v Evropi dejal, da bo do konca leta komisija pripravila konkretne predloge. Tukaj sodelujemo z, z drugimi generalnimi direktorati. Eh, slišali smo tudi, da bodo drugi direktorati obravnavali to temo pomladi naslednje leto. To se pravi, da zelo cenimo eh, vložke Evropskega parlamenta pri tej temi, ko gre za regulatorni ukvir do leta 2030. Mogoče nekaj o tem, zakaj to počnemo. Pravzaprav gre za dve zadevi. Mnogi so, ste dejali, da sta energija in eh, podnebje neločljiva in jih je treba povezati na holističen način in to poskušamo narediti. Na strani eh, podnebja imamo že IPCC, ki se bo sestal uh, ta teden, jutri objavil poročilo, tako da bomo videli, kakšne so posledice podnebnih sprememb imamo tudi COP21 eh, v Parizu. Vse države so se odločili, da bodo sodelovali pri sklepanju sporazuma in ta sporazum bo tudi za obdobje po letu 2030, zato bo zelo pomembno za Evropsko unijo, da bo tukaj enotna in da bo govorila v en glas. Tako da bomo zelo dobro zastopani v tem forumu. Priložnosti imamo, kajti iz ZDA že sprejemajo več ukrepov kot prej. Tudi na strani Kitajske vidimo kar nekaj pomembnih eh, pobud na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije. Tako da obstaja možnosti za napredovanje, potrebujemo pa globalni sporazum za to, da bi se ukvarjali z preprečevanjem podnebnih sprememb in tudi moramo biti enotni na strani Evropske unije. Govorili ste tudi o zmanjšanju odvisnosti od ovoza in ranljivosti našega gospodarstva zaradi te odvisnosti. V Evropi imamo situacijo, ki zahteva, da se moramo ukvarjati z eh, energetiko in eh, konkurenčnostjo. To so zadeve, ki sta tesno povezane z področjem podnebnih sprememb. Eh, tako da želimo vse skupaj obravnavati kompleksno in celovito. Dobili smo veliko odzivov zainteresiranih strani, opravili smo široko razpravo. Mislim, da smo dobili več kot 500 odzivov skupaj z tem, kar smo se naučili iz uh, izvajanja sežnja, uh, je, bo komisija pripravila ustrezne predloge. Hvala lepa tudi od generalnega direktorata za energijo za zelo zanimivo razpravo, ki smo jim bili pravkar priča. Za nas je pomembno in mislim, da ste to pravkar omenili. In sicer, da imamo tri cilje, konkurenčnost, zanesljivost, oskrbe in trajnost, eh, to moramo ohraniti tudi v svežno za leto, dva, za leta po 2030, zato trenutno pripravljamo presoje vplivov, oceno učinkov, ki jo bomo imeli pripravljen do oktobra, do konca oktobra. Potem pa bomo poskušali razvijati različne scenarije, s katerimi bomo pokrili različne cilje, modele, vse skupaj preračunali in dobili indikacije glede možne usmeritve za prihodnost. Slišali smo že, da bomo upoštevali to, kar smo se naučili iz eh, svežnja 2020, prav tako bomo upoštevali rezultate iz eh, posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Razprava pa bo potekala še naprej. Zelo smo veseli, da ste imeli danes vi to razpravo in smo vsekakor na voljo za vprašanja. Preden predam besedo poročevalcema in soporočevalcema, še enkrat besedo Herbertu Rojlu. Ja, še enkrat sem se javil zaradi tega, ker so drugi kolegi tudi večkrat govorili in sem mislil, da to mogoče lahko vsak. Tudi jaz. nisem vedel, da je to nek privilegij za, za starejše člane ali kogarkoli. To je lahko spregovorim. Gospod eh, Leinen, vaš prispevek bil izjemno eh, dober. Imam pa kritično pripombo k nekaj zadevam. Pravko sem slišal, da so bili nekateri eh, kolegi bili proti določene enega cilja, kajti, če bi se osredotočili na en cilj, potem bi lahko ta cilj dosegel tudi z eh, vlaganjem v jedrsko energijo in to ne bi bilo dobro. In smo že pri eh, bistvu zadeve. Eh, če smo proti jedrske energije, je to že argument, ampak to ni argument za to, da se ne smemo sredotočiti na en cilj. Vprašanje je, kakšno mešanico bomo uporabili, to je stvar držav članic in tukaj nimamo kaj odločati. Če je torej odločitev Evropske ravni, da predpiše državam članicam, kaj morajo narediti, potem eh, vam želim veliko sreče, ker ne boste prišli daleč. Druga pripomba. Eh, slišal sem kolegi, ki so pozvali na to, da eh, bo razvoj obnoljivih virov vplival na mm, ceno certifikatov in trgovino z emisijami. To je zanimivo. Eh, slišati. Seveda bo ta vpliv eh, teh vzajemnih učinkov nismo načrtovali in to je pripeljalo do problemov, to drži. Torej, se postavlja vprašanje, a ja, ni dobro, da bi razmi, morali razmišljati o tem, kako bo cilj ena vplivalo cilj dva in cilj tri in potem ponovno razmisliti, ali ne bi vzpostavili neke hierarhije med temi cilji. To samo v razmislek. Hat das denn hier irgendeinen Abrede gestellt? No, vse tukaj smo zato, da se izmenjamo, je kdo temu oporekal. Klot Turmes želi to še enkrat narediti, torej drugi krok. Herbert, dejal si, da imamo interakcije med obnovljivimi viri energije in podnebnimi spremembami. Naj te spomnim na številke, ki sem jih omenil. 2,2 milijardi preveč v ETS. petnajst milijonov je krivda če temu rečemo tako obnovljivih virov zakaj ni eh, več zaradi tega ker je že leta dva tisoč šest ko je komisija sprejela eh, računala svoj svežen dvajset dvajset ker so že takrat vključevali razvoj pri obnovljivih virih obnovljivi viri danes ne škodijo ets u kaj škodi ets u danes luknja, ki je spostavila Business Europe, čisto na koncu 2004. To so mednarodni krediti. Takrat se nam je zelo, no, vse je v redu, bomo še to vključili. Danes pa vemo, da 1,1 milijarda preseška eh, pri ETS-u prihaja iz mednarodnih eh, kreditov. 0,5 eh, evrocentov smo lahko kupili kupon, dobro umetje. Ta sistem je zaradi tega propaden. Če nekdo pravi, da je ETS v težavah, potem je prvo, o čemer moramo razmišljati, mednarodni krediti. In drugo, o čemer moramo razmišljati, in to bo veliki izziv, je, kako vzpostaviti povezavo med ETS-om eh, e in gospodarskim razvojem. In tukaj imam še eno vprašanje. Ne vem, če bo gospod iz komisije še odgovoril danes po mojih informacijah komisija računa za ena štiri če ne ena osem odstotkov dnev eh, letnega zvišanja bdp do leta dva tisoč A kdorkoli v tej dvorani misli, da bo evropsko gospodarstvo v naslednjih 20 letih ali 17 letih eh, raslo za 1,4, 1,5, 1,8 procenta na leto? kar pomeni, da je prvo, kar bi morala komisija narediti, opraviti ustrezno analizo. Kaj pa, če bo gospodarska rast samo en odstotek? Kako bomo potem eh, lahko izvajali te ukrepe, če bodo modeli razviti na napačnih predpostavkah? Vse ne vemo, kako bo v prihodnje, ampak nekako moramo računati z eh, visoko stopnjo in z nizko stopnjo stopnjo. In potem bomo videli, da je 50 odstotkov toplogrednih eh, plinov pri običajni rasti, ki ne bo više od 2 eh, odstotka, da je to nekaj, kar Evropska unija eh, doseže, zaradi tega, ker bomo bolj učinkovito rabili energijo in bomo uporabljali veliko obnovljivih virov energije. Hvala, Klo Turmes. Še dve kolegici na mojem seznamu, Romana Jordan in Satu Hasi tem bi, če ni še dodatnih prijav ali pa če ne želite, da bomo še enkrat odzade naprej in sredi nazaj eh, šli še en krok. Ne želim namreč ustaviti razprave, sprašujem torej, če želi še kdo besedo. Ne, potem bomo zaključili z seznamom z Romano Jordan. Izvolite komentirati želim predvsem eh, to da so mnogi kolegi dejali da se zavzemajo za stabilnost. jaz mislim da se vsi ki smo tukaj zavzemamo za stabilnost vendar imamo dva različna pristopa v temelju različna pristopa kako to stabilnost za investitorje doseči. en pristop je tak da se nekje pač zbira denar in se v obliki subvencij daje posameznim tehnologijam in so politično izbrane te tehnologije kot tiste ki so zmagovalne in tiste ki niso drug pristop pa je bolj tržno usmerjen ta pristop je pa tudi tehnološko nevtralen pove se kaj je naš glavni cilj v primeru podnebnih sprememb je seveda znižanje izpustov in potem se pusti trgu da deluje čeprav vemo da je trg seveda nekaj fleksibilnega nekaj dinamičnega pa je vendarle z jasnim političnim signalom ta trg tudi stabilen in mislim da oba ta pristopa zagotavljata stabilnost seveda če politika pač ne spreminja pravil igre iz leta v leto in to mislim da je glavno. kot primer je bilo omenjeno združeno kraljestvo omenjali ste visoka znižanja izpustov za katere so dejali da je njihov cilj vendar pa nihče eh, od omenjenih ni dejal da je pravzaprav združeno kraljestvo dejalo da je za njih izredno pomemben tehnološko nevtralen pristop in da oni imajo en glavni cilj in potem bodo pustili trgu več stopenj je kako bo ta trg zavladal bodo pustili trgu da potem izčisti seveda katere tehnologije se bodo v okviru njihovih eh, političnih kriterijev razvile. Eh, in eh, claude jaz mislim da ets se strinjam eh, kar si dejal glede ets kaj mu škodi ampak mislim da ets e škodi tudi to da je cena ogljika v okviru tega mehanizma bistveno nižja od cene ogljika če jo primerjamo s subvencijami ki jih dobivajo določene tehnologije za katere marsikdo pravi da so že eh, zrele za trg da so že dosegle tržno stopnjo. pa še eno vprašanje ehm, evropski komisiji ker ste dejali da pripravljate obsežno analizo zanima me ali boste v to analizo vključili tudi scenarij s samo enim co ciljem? Vielen Dank. Als nächstes spricht dann Satu Hassi. Inši Satu Hassi. Hvala lepa. Gospa Hübner je dejala, da pravil ne smemo spreminjati sredi igre. Če torej razpravljamo o poti za 2030, moramo oblikovati robusten, stabilen sistem, ki ga ne bo treba spreminjati sredi igre. Znanost nam pravi, da je treba ukrepe sprijeti proti podnebnim spremem. Vse relevantne študije pravijo, da preko bomo sprijeli takšne ukrepe, bolj bo to stroškovno učinkovito. Če bomo zavlečevali z ukrepi, se bomo soočali z višjimi stroški. Torej, ekonomsko upravičeno, če si postavimo ambiciozne cilje letos pred nekaj meseci je Agencija za okoljske ocene objavila poročilo, ki pravi, da doseganje ciljev Evropske unije 2050 eh, zmanjšanje emisij za 80-90 odstotkov skoraj ne moremo doseči samo z sledenjem cilju zmanjšanja emisij toplogrednih eh, plinov. Eh, Zato, da bi dosegli ta cilj, potrebujemo tudi pomožne cilje, kot so obnovljivi energije in energetska učinkovitost. Enako pravi tudi eh, Mednarodna agencija za energijo. In sicer, da sam cilj eh, toplogrednih plinov ne zadošča, da potrebujemo še dodatne pomožne cilje. Mislim, da vsak, ki resno razmišlja o dolgoročnih ciljih, razume, da potrebujemo tudi pomožne cilje, kot sta energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije, kar omogoča tudi večjo stabilnost. Tukaj tudi ne gre eh, za takšno raljivost in fluktuacijo eh, kot eh, pri emisijah. Tukaj imamo večjo gotovost za investicije. Hvala lepa. S tem smo na koncu seznama govornikov. Gospa Hübner, zaključila sem eh, ta seznam in tega se bomo tudi držali. No, prav, pravi predsedujoči. No, kolegica me je omenjala v svojem prispevku. Uh, earlier, uh, eh, this is my speaking, it's, uh... Eh, Uh, uh, kolegica me je torej omenila zato se moram odzvati na poljskem imamo pregovor in sicer da ne smemo menjavati konja med ježo to pomeni da tudi mi ne smemo preskočiti na drugega konja na tej poti ne gre za to, kaj bo v prihodnje, ampak eh, zdaj potrebujemo, zdaj imamo pravila, ki se stalno spreminjajo, ne govorimo o prihodnosti. Realistična sem, ne upoštevam eh, vseh poročil, ampak poslušam industrijo in potem se tudi ravnam. Kratko in jedernato, kot vedno. In zdaj, ko poročevalcem, so poročevalcem najprej konračimanski ja bym chętnie się odniósł do, do wszystkich in... Lepa. Najraj bi odgovoril vsakemu posebej, ampak to je popolnoma nemogoče. Zato morda le nekaj zadev, ki smo jih vedno znova slišali. Najprej naša globalna odgovornost. Seveda sem samo en majhen poslanček v Evropskem parlamentu in S skrbnostjo sem prisluhnil temu, kar pravijo Združeni narodi. Mislim, da ne bi smeli biti kritični do tega, kar sprejemajo Združeni narodi. Ampak eh, kot eh, mali poslanec v Evropskem parlamentu menim, da bi morali razmisliti o tem, eh, kako pošteno razdeliti breme. Evropska unija si že leta in leta prizadeva, kako zmanjšati emisije, preostanek sveta pa samo podaja mm, izjave. Naprimer, Obama je nekaj takega rekel. To je seveda politične rave. Tukaj gre pogosto za notranje politične nastope. V ZDA zdaj pridobivajo plin in to na pocen način in to poskušajo čim bolj izvažati, tudi v Evropo, kar seveda ni najboljša novica za nas. In mislim, da bi na to tudi morali misliti. Mnoga, mnoge ekonomije, ki se zdaj razvijajo, izkoriščajo Evropo. In mislim, da bi morali te ekonomije in politike, ki vodijo te ekonomije, morali ustrezno posvoriti in na nje vplivati. Njihove izjave, preproste deklaracije, nimajo zveze z konkretnim ukrepanjem. Ker zadeva obnovljive vire energije. Popolnoma se strinjam z tem, da potrebujemo obnovljive vire e, energije, ne samo z okoljskega vidika, ampak zato, ker je to nekaj, kar imamo v Evropi na voljo. To lahko pozitivno vpliva na energetski trg na eh, zanesljivo oskrbo z energijo in s tem lahko rešimo marsikaj. Problem te razprave je le v hitrosti teh sprememb. Mislim, da moramo upoštevati marsikaj. In sem jaz govoril o subvencijah, ki so jih deležne tehnologije, ki apsolutno niso inovativne. Seveda bi lahko investicije oblikovali bolj tržno, ampak tako ni. Zeleni na polskem so dejali, da je sežiganje biomase v termoelektrarnah inovativno. In ta sistem se potem zlorablja. In to zato, ker imamo velika pričakovanja, v državah članicah, ko gre za uporabo obnovljivih virov energije. Skeptičen sem, kar zadeva ta cilj in sicer zato, na možnostjami razvoju žrude odnavljalnih. E... Ker ima Evropa popolnoma drugačne možnosti, kar zadeva obnovljive vire energije. In še en problem. Ti obnovljivi viri so mm, zelo nestabilni. Ne vemo, kdaj bo pihal veter, ne vemo, kdaj bo sjalo sonce. E, Efektivno alokovanje pieniędzy. Tako da ne moremo načrtovati proizvodnje. Zato je pomembno vlagati tudi v raziskave za odkrivanje novih tehnologij, zato ker drugače, obnovljivi viri ne bodo samo dražji, ampak bo treba razviti tudi nove distribucijske mreže. Če ne bomo imeli ustreznih eh, raziskav, vse zadeve ne bodo razvijale naprej. In tukaj spet primere ZDA. Nimajo nekih ciljev na tem področju, se spoh nimajo nobene podnebne politike zmanjšanje emisij je v ZDA zelo veliko. Zakaj? Zaradi tega, ker se denar zelo dobro uporablja. Mislim, da bi to morali poštevati tudi mi. Ne smemo gledati samo na Evropo, ampak upoštevati svetovni okvir. Ta globalni kontekst je bil večkrat omenjen se razumem, da lahko danes verjamo, da bodo stroški hitrejšega zmanjšanja emisij CO2 višji, zato ker se zmanjšuje gospodarski razvoj. To je mogoče pozitivno sporočilo za celotno gospodarstvo, zaradi tega, ker se s tem zmanjšujejo stroški. Ampak sam bi si želel gospodarsko rast, ki bo večja od dveh odstotkov na leto. In kaj potem? Kaj bomo rekli potem eh, hitreje rastočih gospodarstvom, eh, pri katerih bo višja produktivnost? Ta gospodarstva bodo morala potem prevzeti stroške, ki jih generira Brusel. To je tudi vprašanje odgovornosti Evropske unije. glavni problemi niso vezani na obnovljive vire energije. Ampak bi morali razmisliti o tem, kako vse tri cilje povezati med seboj. Še enkrat, Evropa je zelo raznolika in če to upoštevamo, potem bomo dobro vozili. Hvala lepa, gospod Šimanski, gospa Delvo, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa za vse. Eh, prispevke. Zahvaljujem se vsem diskutantom. Mislim, da ne bi smeli preveč na osko gledati na izzive, ki jih je res zelo veliko. Sama se bom zauzemala za to, da sledimo svežnjo z tremi cilji. Zdi se mi nujno potrebno zagotoviti kontinuiteto. hkrati pa moramo upoštevati novosti in vzpostaviti uh, mestne povezave med temi tremi cilji, zmanjšanje emisij, energetska učinkovitost in večjo uporabo obnovljivih verov energije. Teh eh, vzajemnih vplivov nismo v preteklosti upoštevali, to moramo storiti in graditi večjo prožnost. Zelo se mi je zelo zanimivo, da tisti, ki so bili proti backloadingu in proti eh, emisijam oziroma trgovanju z emisijami, danes pravijo, da si želijo svežen samo z enim ciljem in sicer z eh, solidnim sistemom trgovanja z emisijami. Zakaj je prišlo do tega preobrata? Naj vas spomnim, da brez obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ne bi imeli tako nizkih cen eh, CO2. -ja. To morate tudi upoštevati. Slišali smo tudi nekaj o subvencijah. S tem se strinjam. Politiko e, subvencioniranja moramo prečistiti. Imamo razmere, ki niso, niso sprejemljive. Govorila sem tudi o tem, da je treba to počasi odpraviti, zato ker sem se srečala s predstavniki energetike, e, ki so dejali, da so že dokaj konkurenčni sploh eh, na področju eh, veterne energije. V Franciji imamo mm, veliko uporabe veterne energije na kopnem, zdaj naj bi spodbujali tudi pridobivanje na morju in tukaj še marsikaj mogoče storiti. In še ena tretja, tretja pripomba za gospoda Šivanskega, ki se nanaša na. raziskave, inovacije, tehnologijo. E, tukaj bi morali ostati konkurenčni pri raziskavah. Svet ne bo čakal na nas. Kitajska je na primer 100 milijard investirala v, oziroma napovedala 100 milijardne investicije v obnobljive vire energije. Gospod Šimanski, bila sem tudi v ZDA. ZDA imajo cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih eh, plinov. Eh, to je zelo kompleksna politika, zaradi tega kongres ne sodeluje, ampak eh, predsednik Obama je jasno povedal, kakšna je njegova volja. Slišali smo tudi nekaj o verodostojnosti, sem za verodostojnost Evrope. Dosledni moramo biti in enotno nastopati na mednarodnem parketu. Ne moramo en dan reči to, drugi dan pa nekaj čisto drugega. Zagotoviti moramo kontinuiteto našega delovanja. Verodostojnost je odvisna tudi od tega, ali bomo eh, enotni kot Evropa in bomo govorili v imenu Evrope, ne pa v imenu lastnih držav. Jaz sem za to. Če govorimo o delitvi bremen, potem moramo razmisliti tudi, kako je na Polskem ali v Nemčiji. Želim si namreč sprejemanje odločitev kolektivno in ne eden proti drugemu. In še nekaj k verodostojnosti. Nisem bila v parlamentu, ko je bil sklenjen eh, podnebni svežen. Takrat sem še bila v belgijskem senatu. Veselijo me je, da je bil Evropski parlament tako ambiciozen in kako je danes. Danes imamo občutek, čemu je prispevala tudi kriza. Kriza ima danes prednost, ampak občutek imamo, da na področju podnebnih sprememb ni več neke nujnosti v ukrepanju. Evropa se skriva za drugimi moti. Kot da je to izginilo, ampak mislim, da smo politično odgovorni eh, za vprašanje priprave zakonodaje na tem področju se smo odgovorni tudi na področju podnebnih eh, sprememb. Ne moramo samo zatiskati oči in si izbrati preprosto drugih prioritet. Tako ne gre. Lahko bi vam še eh, prisluhnil, vas še poslušal. In zdaj kolegica Satori za zaključek. Ma personalmente solo per eh, ringraziare il collega Grote per. Želim se samo zahvaliti gospodu Groteju za dobro sodelovanje med obima odboroma, hvala poročevalcema, hvala vsem, ki ste se oglasili. To je bila zelo koristna razprava. Jasno je, da obstajajo različna mnenja, eh, različne struje so med nami in ta razprava v Evropskem parlamentu, razprava med eh, člani različnih odborov, predvsem odborov za industrijo in za okolje, se bo še nadaljevala. Upam, da nam bo pomagala razjasniti določena stališča. Mm, obstajajo uh, področja, kjer še nimamo zelo strogih mnen in stališč in eh, naša razprava nam bo pri tem pomagala 7. novembra, pa bomo z njo nadaljevali. Sekretarijat. Hvala lepa, gospod Sartori, zahvaljujem se tudi sekretarijatu, zahvaljujem se kolegicam in kolegom. Navadite se, člen 51 eh, je vedno tema, ali eh, se bomo za to odločili ali ne. Ampak mislim, da je sestanek bil velik uspeh. To je bila zelo napeta razprava. Dejstvo je, da imamo veliko odgovornost. Naša inštitucija mora zauzeti jasno stališče. Če nam to ne bo uspelo, potem se bojim, da bomo tvegali renacionalizacijo podnebne in okoljske politike. Zato mislim, da moramo vsi imeti pred očmi, cilje. Vsi eh, lahko razpravljamo tudi o konkurenčnosti. Lahko razpravljamo tudi o nacionalnih sistemih subvencij, kako bomo ravnali s tem v prihodnje. Potem ste omenili, ste omenili industrijo, elektriko, eh, zasebno elektriko in mislim, da če bodo eh, cene elektrike se še višale, potem ljudje tega ne bodo sprejemali. In konja ne smemo prignati tako daleč, da bo umrl. To je omenila gospa Hibner. Danes imamo tukaj tudi predstavnike, oziroma zelo mladega predstavnika iz vrst Alde. To so zelo mladi ljudje, torej to je ta generacija, za katero se borimo. Zato mislim, da moramo nekako združiti energetsko in okoljsko politiko. Zraven pa moramo poiskati še primeren način financiranja. Ampak še enkrat vam povem, vse vas pozivam eh, k sledečemu. Ni enega stališča iz Envi ali iz Itre. Resnica je nekje na sredini. In še nekaj je postalo jasno, oziroma to, kar sem jaz razbral iz celotne razprave. Če vsi prihajamo iz različnih držav članic. ne smemo ene ali druge države članice izigravati drugo proti drugi. Treba je pač upoštevati posa, posebnosti v državah članicah. In na nek način moramo upoštevati uh, posebnosti in uh, vse skupaj je treba zapisati v skupni dokument, če nam bo to uspelo. Uh, potem mislim, da bomo uspešni. 7. novembra se bomo znova zbrali. 12. november ob 18. je rok za odajo predlogov sprememb. 2. decembra bomo razpravljali o, o predlogih sprememb. In skupno glasovanje v odboru bomo imeli 9. januarja. Poročevalce in poročevalci v senci bodo upam, tako odgovorni, da bomo imeli dobro razpravo, kajti vsi nosimo visoko odgovornost. 6. februarja bo potekalo glasovanje. In tako bomo uh, vsi skupaj morali poskrbeti, da bo vse skupaj potekalo v skladu s to časovnico. Torej, zahvaljujem se vsem, ki ste danes prispevali k razpravi. Hvala lepa.